Dobro jutro, gospe in gospodje, lepo vas pozdravljam in tovarjam zasedanje. Nismo dobili nobenih ogovorov na dnevni red in predem se lotimo samega dnevnega reda, bi spregovoril, eh, bi gospod Odi spregovoril nekaj besed. Gospod Odi, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gre za tolmačenje pravila 191. Uh, eh, mislim, da nišče ne nasprotuje temu tolmačenju.